I'm trying to sort of gently wait until there's one. Malce eh, bomo še počakali, želim, eh, da so tukaj predstavniki vseh večjih političnih skupin. Upala sem, da se nam bo pridružil kdo iz LS, je iz LS, ki se zanima eh, za potrošnike in enotni trg, ampak zaenkrat ni še nikogar, vem, da poteka veliko drugih sestankov dobrodošli na zasedanju odbora IMKO. Z nami so predstavniki skoraj da vseh eh, političnih skupin Evropskega parlamenta. Naslednja točka na dnevnem redu pa je predstavitev komisije, ki bo spregovorila o svežnju o e-trgovanju. Ta svežen se stoji iz sporočila o stimulaciji čezmejne trgovine. Eh, predloga o eh, geoblokiranju in drugih oblikah diskriminacij ter predloga o sodelovanju med organi, ki skrbijo za izvajanje zakonodaje o eh, zaščiti potrošnikov. Obenem pa imamo tukaj še nove smernice za boj proti nepravičnim trgovskim praksam. Besedo bom takoj predala gospodu Grafu, ki bo kot prvi govoril o geoblokiranju. Na to Spener o uh, zaščiti potrošnikov in na to Werner o uh, paketnih storitvah. Najlepša hvala, gospa predsednica. Na kratko bom predstavil geoblokiranje. Imam tudi nekaj. Uh, prosojnic, eh, kolegi iz eh, Dede Grov pa bodo dopolnili moje uvodne besede. Geoblokiranje eh, je pomembna tema, na to je treba gledati kot na del svežnja, če nam uspe doseči napredek pri paketih, pri DDV-ju, pri drugih stvarih, kjer bo komisija prav tako pripravila predloge pozneje. Letos bomo odpravili več ovir, ki trenutno preprečujejo podjetjem, da bi eh, prodajala svoje storitve in eh, blago v drugih državah članicah. Treba je na to gledati kot, eh, kot na samostojno temo in pa kot na del svežnja. Lahko bi zagotovili to sveto trojico. Čaka nas odprava gostovanja, roaminga, na to vprašanje prenosljivosti vsebin in pa še geoblokiranje. To je ta trojica in če bi lahko to naredili eh, hitro, bi s tem poslali zelo pomemben signal eh, državljanom in uporabnikom interneta. Pokazali bi, da lahko Evropska unija odpravi ovire in da lahko zagotovi eh, lažji dostop do vseh priložnosti, ki obstajajo. Najprej sem želel izpostaviti razliko med Eh, upravičenostjo in neupravičenostjo. Govorimo o boju proti neupravičenemu geoblokiranju. Razlika med tema dvema je precej jasna. Eh, neupravičeno geoblokiranje velja takrat, ko ni težje, dražje, eh, bolj zapleteno za ponudnike storitev te storitve dajati na voljo v drugih državah članicah. Če je to bolj zapleteno in to velja naprimer za eh, primere, ko mora nek eh, trgovec eh, dostaviti proizvode v drugi državi članici, gre za vprašanje stroškov, zakonodaje, ki se uporablja in tako naprej. Če je to bolj zapleteno, potem je geoblokiranje upravičeno. Ampak upamo, da bomo s pomočjo različnih ukrepov odpravili številne v teh razlogov. Imamo torej uh, številne neupravičene primere geoblokiranja, ko trgovec nima objektivnih razlogov za to, da ne dovoli dostopa do eh, neke storitve v drugi državi članici. Pokrivamo storitve, ki jih eh, pokriva direktiva o eh, storitvah. Na tem smo gradili, zato ker smo na teh področjih kot Evropska unija sprejeli ukrepe za lažji dostop do storitev. Če je torej laže zagotavljati storitve na čezmejni ravni, potem lahko laže tudi pokrijemo te storitve. Katere storitve niso pokrite, to so tiste, ki jih ne najdemo v eh, direktivi o storitvah. Gre naprimer za audiovizualne storitve, ki jih obravnavamo v ločenem delu eh, strategije o digitalnem enotnem trgu, kjer je govora o reformi avtorskih pravic. Eh, zdravstvenih storitev ne pokrivamo, finančnih storitev ne pokrivamo, ker imajo lastno logiko, prometnih storitev ne pokrivamo. Ta načela nediskriminacije so že pomemben del eh, pravnega reda skupnosti. Razen pri železniških storitvah, kjer bo komisija pripravila predlog v naslednjih nekaj mesecih. Enako velja za telekomunikacije. Te prav tako niso eh, pokrite. Neopravičeno geoblokiranje in eh, dejati moram, da smo v zadnjem letu upravili veliko dela, kar se tiče posvetovanja in priprav različnih študij. Naj eh, vam poskušam opisati to problematiko, kakšen je obseg te problematike. Eh, trgovci poskušajo eh, namenoma segmentirati trg. Pripravili smo veliko študijo, kjer smo nakupovali po spletu na več kot deset tisočih spletnih straneh. Od 8 do 30 odstotkov vseh transakcij na spletu, vseh e-trgovinskih transakcij, je neuspešni zato, ker poskušajo trgovci segmentirati trg. 70 odstotkov bruto, nasplošno gledano, 70 odstotkov eh, transakcij eh, ni končani zaradi upravičenih razlogov geoblokiranja, zato ker je eh, predrago, preveč zapleteno, da bi trgovec eh, zagotovil neko storitev. V približno 25 odstotkih primerov pa gre za namensko odločitev trgovca, ki noče ponuditi neke storitve potrošnikov zato, ker eh, si želi segmentacije trga. Identificirali smo pet situacij, za katere menimo, da geoblokiranje ni več upravičeno. Prvič, blokiranje oziroma avtomatska preusmeritev potrošnika, ki išče spletno stran v drugi državi članici. Gre za približno 2 odstotka spletnih strani, kar pomeni 8 odstotkov uh, spletnih transakcij. To je prva situacija. Pravimo, da eh, blokiranje ne sme biti več dovoljeno, razen če obstaja neka nacionalna zakonodaja, ki zahteva blokiranje in to eh, velja v nekaterih specifičnih okoliščinah. Avtomatska preusmeritev ne bi smela biti več dovoljena. Vprašati morate te eh, potrošnika, če je pripravljen preusmeriti eh, iskanje na spletno stran v neki drugi državi članici. To je prva situacija. Druga situacija je naslednja in eh, to verjetno poznate. Če greste v trgovino v neki drugi državi članici, nihče, nihče ne bo preveril vašega državljanstva. Če želi potrošnik nekaj naročiti v drugi državi članici in če želi, da ima enake pravice kot potrošniki iz tiste države članice, eh, potem v tem primeru, ko naprimer dvigne eh, neko blago v tisti državi članici, ni pravično, ni upravičeno, da obstaja ge geoblokiranje. Na to tretja situacija, čezmejna dostava storitev, ne pokrivamo toliko storitev, ampak naprimer eh, računalništvo v oblaku ali pa uh, gostovanje, to pokrivamo in v tem primeru, zato ker je preprosto zagotoviti to storitev eh, potrošnikov v drugi državi, za te eh, storitve torej menimo, da jih eh, podjetja in trgovci morajo zagotoviti. Za majhna podjetja in za mikropodjetja smo predvideli izjemo, zato ker je treba uporabiti DDV države potrošnika. Ta zaplet obstaja in zato menimo, da ni primerno, da bi s to zahtevo pokrili tudi mikropodjetja. Četrta situacija eh, nam je prav tako znana. Morda smo na njo naleteli že sami. Ista storitev, ki eh, se jo uporabi pod istimi pogoji, na isti lokaciji, lahko ima dve različni ceni ali pa so pogoji eh, različni glede na to, kje biva potrošnik. Naprimer, primer, primer najem avtomobila ali pa hotela ali pa eh, podobne storitve. To se nam zdi neopravičeno, je pa treba dejati, in to velja za celotni eh, svežen, za, za celotni predlog, da eh, ni nujno, da so cene enake za vse države članice. Neko podjetje ima lahko drugačne cene za drugačne države članice, prav, ampak podjetje ne sme, če želi potrošnik izkoristiti neko uh, nižjo ceno v neki državi članici, uh, podjetje v tem primeru ne sme onemogočiti dostopa do eh, te cene potrošniku. Lahko imate razlik, različne cene, ampak ne smete preprečiti potrošniku, da bi dostopal do nižjih cen zgolj zato, ker biva v neki drugi državi članici. Na to zadnje vprašanje, vprašanje plačila. Naše analize kažejo, da pogosto uh, eh, obtičite pred zadnjo oviro, uh, Eh, način plačila je zavrnjen zato, ker eh, ni na voljo v vaši državi. Zaradi direktive o storitvah ni več eh, tega argumenta. Gre za enake načine plačila, ki morajo biti sprejeti tudi za druge države članice. To je torej teh pet elementov, pet situacij. Prosim pa kolega Jurgna, da opiše povezavo z direktivo o storitvah in z eh, zadevno zakonodajo. Izvoli. Um... Najlepša hvala. Tri komentarje imam. Najprej se je treba vprašati, zakaj potrebujemo to zakonodajo. Imamo že 20. člen eh, direktive o storitvah. To je določba, ki eh, izpostavlja načelo nediskriminacije. Lahko imamo objektivne kriterije eh, za podjetja, za enako obravnavo. Kaj to pomeni v praksi? Dolga leta nišče ni vedel. Imeli smo eh, smernice, ki smo jih začeli predstavljati od leta 2012 naprej, ampak nič se ni spremenilo. Dobili smo veliko pritožb pomembno je to, da ne bomo spremenili direktive o storitvah. Gre za instrument uh, lex specialis, ki mora prevagati, ki zagotavlja ustrezno pravno uh, gotovost v uh, primerih, za katere menimo, da je geoblokiranje neopravičeno. Drugi komentar, ki ga želim podati, pa je naslednji. Na dolgem počes smo se pogovarjali tudi s trgovci. Naprimer, če Eh, trgovca kontaktira potrošnik iz druge države in če bi naj ta trgovec na, na to uh, ponudil nek proizvod, tako kot smo to sedaj opisali, govorimo, govorimo o uh, instrumentu RIM1, ki govori o uporabi določene zakonodaje uh, iz tuje države članice. lahko se pogovarjamo o tem, to je res, ampak zagotoviti moramo pravno gotovost eh, trgovcu. Če ste eh, nek eh, MSP iz, majh, iz velike države članice, potem je treba zagotoviti takšnemu podjetju, da bo lahko uporabljalo evropsko zakonodajo, da ne bo treba upoštevati zakonodaje neke druge države članice. Želimo torej uh, da ima trgovec eh, pravno gotovost, obenem pa moramo zaščititi tudi potrošnika. Nočemo se spuščati v razpravo o eh, različnih tipih zakonodaje. Pomembno je zgolj, eh, da pojasnimo, kje se v tej zgodbi nahaja trgovec in kje je potrošnik. Mislim, da je to z moje strani vse. Sedaj bomo govorili o varstvu potrošnikov. Kolega, izvolite. Potem. Potem. Potem. Thank so, you, Despina, you're going to take over on the consumer protection. Vi boste govorili o uh, sporazumu o sodelovanju na področju varstva potrošnikov. Prav, izvolite. Da bi dopolnili svežen, smo, kot smo to zapisali v strategiji o enotnem digitalnem trgu, uh, vključili v svežen tudi revizijo uh, sporozuma o sodelovanju na področju varstva potrošnikov. To obstaja od leta 2004 naprej in eh, to je nekaj posebnega, kar se tiče eh, notranjega trga. Zahteva sodelovanje med organi zato, da bi eh, zagotovili spoštovanje čezmenjih vprašanj pri 30 različnih zakonodajnih aktih imamo varstvo potrošnikov, imamo eh, boj eh, proti nepravičnim eh, trgovskim praksam, imamo pravice potnikov in tako naprej in tako dalje. Uh, Ta zakonodajni akt velja od leta 2004 naprej. Uporabili smo ga za tradicionalno čezmejno sodelovanje med državami in članicami, ampak nismo izkoristili polnega potencijala tega instrumenta. Sedaj nastopil pravi čas za revizijo tega instrumenta, tako da si pogledamo, kakšne minimalne pristojnosti države članice eh, imajo pri eh, izvajanju sodelovanja. Kako bi lahko to razširili, kako bi lahko razširili področje uporabe, kako bi lahko pokrili več eh, zakonodajnih aktov, tudi ta predlog o geoblokiranju, pa tudi člen 20 direktive o storitvah, ki ga prej nismo pokrivali. Želimo okrepiti sodelovanje, tako da se bomo lahko eh, borili proti kršitvam ki smo jih zaznali v državah članicah in v Evropske unije. Imamo organe, ki dobro izvajajo zakonodajo, ampak ne v vseh državah članicah. V bistvu ti obstajajo v manjšini držav članic in to so bili glavni razlogi, zaradi katerih smo se odločili za revizijo te zakonodaje. Kaj smo dosegli do sedaj? Verjetno se spomnite tistega slavnega eh, primera dveh eh, velikih spletnih platform zahtevali smo uh, umik sklica na brezplačne spletne igre za otroke. To smo eh, dosegli tako, da smo uporabili uh, to uredbo o uh, varstvu potrošnikov. Apple, Google in Amazon smo prepričali, da so črtali besedo uh, free, brezplačen uh, iz opisov teh iger. To bi bilo v navskrižju uh, Eh, s komercialnimi praksami, s pravičnimi komercialnimi praksami in v naskrižju z našo zakonodajo. Pet največjih eh, podjetij, ki se ukvarjajo z eh, najemanjem avtov, smo prav tako prepričali, da so uvedli poštenejše določbe, naprimer, kar se tiče polnega benzinskega tanka in tako naprej. Zagotovili smo tudi pregled približno 4500 spletnih strani, ki smo jih eh, preverili od leta 2007 naprej. V tem času smo eh, korigirali več kot 4000 spletnih stran po Evropski uniji. Seveda skrbimo tudi za usposabljanje in izmenjavo najboljših praks med državami članicami. To je izjemno pomembno za enake eh, pogoje za vse, kar se tiče izvajanja. Zakaj menimo, da potrebujemo sodobnejše urodje? V zadnji javnomnenjski raziskavi, ki smo jo izvedli eh, v namen eh, priprave ocene učinka eh, tega predloga, smo ugotovili, da 37 odstotkov spletnih strani, ki se ukvarjajo, ukvarjajo z e-trgovino, ne spoštujejo osnovnih pravic potrošnikov. Pokrili smo elektroniko, oblačila, ne vem, zakaj tega ni na predstavitvi, morda sem na to pozabila, upam, da lahko vsi spremljate prosojnice. 37 odstotkov spletnih strani, ki se ogovarjajo z e-trgovino uh, eh, in rezervacijami, ne spoštujejo, ne spoštujejo osnovnih pravic. Govorimo o oblačilih, o elektroniki, o finančnih storitvah, o uh, zelo osnovnih sektorjih, kjer te pravice niso spoštovane. Proti temu se je treba boriti. Ocenili smo namreč, da gre za 770 milijonov evrov letno in to je velik poseg v osnovne pravice, ki jih eh, morejo imeti potrošniki in ki jih, jih ti trgovci ne spoštujejo vedno. Kaj je treba spremeniti in kako eh, bomo s tem predlogom situacijo izboljšali? No, upam, da lahko spremljate vse skupaj na zaslonu. Danes lahko organi sprožijo postopke zgolj proti nezakonitim praksam, ki so v teku. Če neka spletna stran eh, ne ponuja več nekega proizvoda oziroma storitve, kar je počela v preteklosti, se proti temu ne moremo boriti. Imamo eh, trgovce, ki eh, so to počeli in uh, proti temu se ne moremo več boriti. Nekatere ključne pravice niso pokrite. Kot sem dejala, pokrivamo približno 13 različnih zakonodajnih uh, aktov, ne pokrivamo novega predloga o geoblokiranju nekaterih eh, pravic potnikov in pa finančnih storitev, pa tudi 20. člena direktive o storitvah. Organi imajo zgolj omejene pristojnosti pri identifikaciji in uh, boju proti eh, nezakonitim trgovcem na spletu. Takšnim trgovcem poskušamo sedaj slediti na spletu in to je pomembno glede na to, kako se širi e-trgovina. Želimo pridobivati vse informacije od lasnikov spletnih strani in na to zagotoviti uh, kompenzacijo za potrošnike. Pomembno se je eh, koordinirano boriti proti različnim eh, kršitvam, tako da predlagamo nov postopek na ravni Evropske unije, ki bi ga pripravila in eh, vodila komisija za tiste kršitve, ki so dobro definirane. In gospa Jorova je danes dopodan govorila o kriterijih, ki bi jih morali izpolnjevati, uh, zato da bi lahko sprožili takšen postopek. Gre za uh, kršitve, ki so uh, razširjene po celotni Evropski uniji. Uh, na to izmenjava eh, podatkov. Želimo, da eh, imajo zadevni akteri možnost eh, priprave poročil, nekakšnih alarmov in to je eden od naših ciljev. Naj vam dam nekaj primerov. Imamo na primer letalski sektor ali pa potovanja, paketna potovanja. ko kupimo neko storitev, ugotovimo, da uh, cene v bistvu niso bile niže pri uh, neki posebni ponudbi in proti temu se je treba boriti, ker gre za zavajanje. Na to uh, naročnina, naprimer uh, iPhone, ki je ponujen za en evro, ampak zatem se skriva uh, dolgoletna naročnina na to eh, trgovci, ki so se večkrat preselili, in pa vprašanje eh, najemanja avtomobilov. Na tem področju smo dobili 8000 eh, pritožb in gre resnično za zelo razširjene kršitve. Verjetno poznate primer Eh, nekega velikega podjetja, ki zagotavlja zgolj enoletno garancijo, ne pa eh, dve leti garancije dodatno leto je treba doplačati. To je primer nepravične prakse in zgolj nekaj držav članic se je uspelo proti temu ustrezno eh, boriti. Če bi imeli evropski eh, postopek, bi lahko poskrbeli za ustrezno izvajanje v vseh 28 eh, državah članicah, ne zgolj tam, kjer so ti organi zelo močni. Kaj lahko pričakujemo? lažje kompenzacije, hitreje bi naredili konec nezakonitim praksam, manj težav na enotnem trgu, eh, manj škode na enotnem trgu in na to eh, odprava takšnih prevar. Za podjetja lahko zagotovimo dosledno, koherentno izvajanje in eh, enotna točka, za reševanje tovrstnih vprašanj na ravni EU in pa enaki pogoj za vse. Na to za oblasti ugotovili smo, da bi lahko prihranili do 45 odstotkov stroškov s pomočjo koordiniranih eh, ukrepanj oziroma celo do 75 odstotkov eh, v primeru sodne obravnave. In pa, kot sem že dejala, enaki pogoji posod po Evropski uniji. Še nekaj v zvezi eh, s smernicami o e, boju proti nepravičnim e, trgovskim praksam. Te smernice so izjemno pomembne. To je temelj e, za nadaljne delo. Harmonizirana direktiva velja že več let, zadnje smernice so bile pripravljene leta 2009 in nekaterih zadev nismo pokrili. 44 odstotkov potrošnikov pravi, da so že naleteli na uh, oglase, izjave in ponudbe, ki so zavajale v zadnjih 12 mesecih. Tisti, ki so naleteli na to vrstne zadeve, eh, so v 23 odstotkih, skoraj četrtina jih je dejala, da so na, na, eh, na to kupili nekaj na podlagi teh oglasov. Vsak drugi primer eh, v zvezi s to direktivo se nanaša na nepravične trgovske prakse. Zato smo pripravili smernice, ki bodo podjetjem omogočile, da ustrezno tolmačijo zakonodajo. Organi za varstvo potrošnikov in pa organi za izvajanje bodo lahko imeli na voljo iste informacije in eh, isto definicijo vseh teh zadev. Še dva primera bi rada predstavila, ki jasno urišita situacijo. Naprimer, spletne platforme, ki se kvalificirajo kot eh, trgovci komisarka Jourova je dejala, da je to naš prispevek eh, k gospodarstvu skupne rabe. Kje velja takšna eh, podjetniška zakonodaja za platforme? Imamo dober primer v smernicah, naprimer eh, strani zadevnega organa za varstvo potrošnikov in konkurenčnost v Italiji. Odločili so se, da nek spletni Eh, potovalni posrednik eh, ima vlogo trgovca, zato ker niso zgolj eh, shranjevali informacij, kot pravijo včasih nekateri trgovci, ampak da so imeli na voljo tudi različne klasifikacije informacij v zvezi s hoteli, restauracijami, restauracijami in drugimi zadevami. Še en primer pa je primer uh, zavajajočih izjav uh, glede proizvodov. Naprimer, ko rezervirate vozovnico ali pa hotel, eh, vam spletna stran napiše, da je na voljo zgolj še ena soba ali pa ena vozovnica. In takšne informacije lahko zavajajo potrošnika. V smernicah smo vključili eh, primer eh, nizozemskega organa, ki se je leta 2014 odločil, da morajo trgovci obvestiti potrošnika, o tem, da eh, je neka soba, naprimer zadnja soba zgolj na tej spletni platformi, eh, v nasprotju je vse skupaj v nas križil zakonodajo. Potrebujemo ustrezne smernice, ustrezno izvajanje in to smo želeli narediti skupaj s tem srečnjem. Hvala. Sedaj pa dostava paketov. Yes, good afternoon everybody, Werner Stengen. Still... Dobar dan, moje ime je Werner Stengen, še vedno čakam na prosojnice. Čezmejna dostava pošiljk, eh, predlog uredbe na tem področju ni nič novega. Tega nismo pripravili na hitro. Zatem se skriva petletna zgodovina in tudi ta odbor je sodeloval v vseh eh, pripravljalnih fazah eh, tega predloga. Akcijski načrt za e-trgovino je bil sprejet leta 2012, takrat smo že govorili o različnih oblikah trgovine in pošiljke so bile eh, vključene v to razpravo z vidika trgovcev in z vidika potrošnikov. Leta 2012, konec leta, smo pripravili zeleno knjigo, ki je potrdila, da to je problem. Dobili smo tudi jasne signale z eh, trga, iz parlamenta, iz držav članic, da se moramo v čim večji meri eh, osredotočiti na trg, nanašati se moramo na zmožnosti reševanja te problematike na trgu. Govorili smo o, o različnih elementih, o ceni kakovosti, primernosti, interoperabilnosti in tako naprej. Povabili smo vse deležnike k sodelovanju države članice in druge, zato da bi sprejeli ukrepe, s katerimi bi lahko premostili te ovire. Sedaj eh, imamo na mizi osnutek uredbe, eh, s pomočjo katere želimo odpraviti eh, težave, ki jih drugi ukrepi niso razrešili. Nekaj primerov najdete na prosojnici. Kar se tiče interoperabilnosti, naprimer, so poštne službe izboljšale sisteme sledenja, eh, kar se tiče kakovosti in interoperabilnosti, je bil narejen korak naprej, eh, mi pa še naprej spremljamo razvoj dogodkov. Prodajalci vključujejo eh, informacije o pošiljkah na svojih spletnih straneh, poskušamo izboljšati interoperabilnost in kakovost s pomočjo standardizacije na to eh, vprašanje vzpostavitve informacijske platforme eh, prek programa Kosme. Želimo olajšati življenje MSP-jem, ki želijo eh, prodajati svoje blago in storitve v drugih državah članicah. Težko je razumeti ta svet onkraj meja lastne države članice in zato smo vzpostavili informacijsko platformo. Ugotovili smo, da ne moremo vedno ukrepati takoj, uh, ukrepi, ki so že bili sprejeti, pa niso nujno rešili eh, težav, ki so izpostavljene v vsakem posvetovanju. In to je strošek čezmejnega eh, pošiljanja blaga. Tukaj imamo primer na prosojnici. Veliko prodajalcev in uh, kupcev takoj omeni pošiljke in stroške uh, pošiljanja, stroške vračanja Eh, proizvodov kot eh, enega od glavnih izzivov. In to se eh, ni spremenilo že dolgo časa. Kakšna je filozofija te pobude? S tem ne bomo rešili vseh težav. Še vedno menimo, da je trg najbolj primeren kraj reševanja te problematike. Vse skupaj pa lahko dopolnimo z lastnimi ukrepi. Gre za ciljno usmerjene ukrepe, s katerimi se osredotočamo uh, zgolj na uh, cene, na uh, regulatorni nadzor, na dostop. S tem želimo izboljšati učinkovitost trgov. Obenem pa želimo zaščititi ranljive potrošnike. Uh, ne želimo zaščititi velikih. Uh, trgovcev, velikih prodajalcev. Želimo pomagati majhnim podjetjem in državljanom, ki preprosto nimajo dostopa do eh, nizkih eh, cen, ki bi si jih lahko privoščili posod. Razmislili smo tudi o uravnoteženem eh, ukrepu. Ne gre za regulacijo cen. Želimo povečati preglednost za državljane, pa tudi za eh, regulatorje obenem smo poskušali upravno breme eh, obdržati na minimumu, tako za eh, izvajalce storitev, za trgovce, kot tudi za nacionalne eh, organe, ki bodo morali izvajati to zakonodajo. Kot vidite, struktura ni zapletena, imamo zgolj nekaj členov, naprimer tretji člen zagotavlja informacij, na to 4, 5 in 6, ki govorijo o o preglednosti, na to imamo tudi komitologijo. V devetem členu skupaj z državami članicami želimo zagotoviti, da bodo operaterji, ponudniki uh, morali zagotavljati uh, proporcionalne, sorazmerne podatke. Če, naprimer, delate na logističnem trgu, potem uh, različni ponudniki od vas zahtevajo različne stvari, kar seveda ni preprosto za vaše podjetje. Tretji člen eh, bo oponomočil regulatorje, tako da bodo lahko sledili celotnemu eh, trgu pošiljk, ne zgolj eh, poštnih služb, tradicionalnih pošt, kar je veljalo doslej. Če si pogledamo te trge, lahko vidimo, da je konkurence veliko, veliko je različnih poslovnih modelov težko jih je med sabo primerjati. Imamo uh, mednarodne integratorje, ki pod, uh, ponujajo storitve od podjetij do podjetij uh, ali pa od podjetij do potrošnikov, različne strukture cen, različne sisteme imamo, na to imamo uh, poštne ponudnike, imamo panevropske uh, mreže za pošiljke imamo nacionalne ponudnike teh storitev. Imamo pa tudi velike uh, trgovce, ki včasih niso zadovoljni s kakovostjo ali pa uh, s ceno storitev in se odločajo za vstop na trg sami. Regulatori ponavadi uh, eh, nimajo veliko pristojnosti, obravnavajo lahko zgolj nacionalne trge. Regulatori so nam večkrat uh, povedali tudi v skupnem mnenju Berek RGP, da se porajajo vprašanja glede pravne gotovosti, uh, jasnosti, pomankanja podatkov in tako naprej. To je logika uh, za tem predlogom. Poskušamo ugotoviti, kaj trenutno obstaja na trgu. Uh, Te storitve so nujne za nadaljno rast e-trgovine. Eh, Gre tudi za industrijo, ki je odvisna od obsega. Vedno bomo imeli oligopolistično strukturo v tej industriji. Odvisno je od tega, koliko ponudnikov storitev obstaja. Vse skupaj lahko vpliva na eh, konkurenco, pomembno je tudi, kako lahko dostopate do tega trga, kako, kako lahko vstopate na trg. Ne morete kar sami tako izpostaviti paneuropske strukture, uh, začeti morate nekje. Trg se hitro spreminja, imamo različne poslovne modele, eh, ki temeljijo na različnih pravnih eh, sistemih in ozadjih. Vseh teh trgov ne razumemo, kar se tiče njihovega obsega in uh, kar se tiče ravnanja ponudnikov storitev v teh trgih. Kot sem dejal, gre pri cenah zgolj za ranljive potrošnike. Če eh, se odločate za dostop do teh storitev v velikem obsegu, potem ne boste plačevali tistih standardnih cen. Dobili boste uh, dober dogovor. Ampak v tem primeru gre za ranljivejše potrošnike, eh, ki nimajo izbire. Tudi če obstajajo drugi ponudniki storitev, se ti osredotočajo zgolj na eh, glavne operaterje, osredotočajo se na eh, trgovino med prestolnicami, med glavnimi centri, ne osredotočajo pa se na prodajalce na periferiji. Ti so odvisni od nacionalnih poštnih služb, odvisni od višjih cen in te cene so precej više kot eh, druge, ki jih plačujejo veliki trgovci. Čezmejne cene so včasih eh, nerazumljivo visoke, trikrat do petkrat više kot primerljive nacionalne eh, cene. No, poštne službe so očitno sabotirale moje prosojnice. pogosto ni nekih jasnih eh, stroškovnih razlogov za te više cene. No, bom kar nadaljeval brez prosojnice. Veliko študij kaže, vse skupaj je na voljo tudi na aplikaciji e-meeting, do katere lahko dostopate na vašem telefonu oziroma prenosniku. Prosojnice pa lahko spet spremljate na zaslonu v dvorani. Če uporabite eh, kodo QR, pa lahko takoj eh, dostopate do aplikacije e-meeting in vse skupaj spremljate tudi na vašem eh, iPhonu. No, res sem navdušen nad spletnimi eh, zmožnostmi Evropskega parlamenta. No, to velja zgolj za ta odbor, pravi predsednica. Zgolj za ta odbor. No, seveda. Ehm, te cene na čezmeni ravni so precej visoke, včasih do petkrat više. In to je včasih popolnoma nerazumljivo. Naprimer, neka pošiljka iz eh, Belgije je dvakrat eh, oziroma je lahko enkrat nižja kot tista iz eh, nizozemske. Kljub temu, da gre za primerljive države, imamo različne študije, Univerze St. Louis, naprimer, in vse primerjajo različne cene in na to eh, argumente stroškov. Včasih teh argumentov preprosto ni. Gre zgolj za to, da ni prave konkurence v nekem specifičnem segmentu eh, trga, za katerega se drugi ponudniki storitev ne zanimajo. Študija je bila upravljena tudi, kar se tiče strukture stroškov in študija je ugotovila, da so. Uh, stroški transporta za neko pošiljko precej eh, omejeni. Na to še zadnja točka, vprašanje dostopa. Če vstopate na druge trge, se morate najprej eh, poslužiti obstoječih struktur. Imamo že tako imenovani sklep eh, REMS, operaterji so se dogovorili o uh, večstranskem sistemu cen, obstajajo določene zahteve, kar se tiče dostopa, kar se tiče cen. Ne govorimo o uh, s, uh, brezplačnem dostopu, govorimo o pravičnem dostopu, kjer ni diskriminacije. alternativni operaterji pravijo, da preprosto nimajo dostopa. To je eden od teh primerov na prosojnici in to želimo rešiti tako, da eh, bomo vključili v uredbo to, kar eh, bi se do zdaj že moralo zgoditi. In tukaj na tej prosojnici vidite eh, to logiko intervencije. Zelena je barva upanja, želimo si učinkovitejših trgov, kot sem dejal, želimo se dotakniti vprašanja moči na trgu vprašanja asimetrije. Na to uh, drugi del, dostopna uh, cena za potrošnike, na to nacionalni uh, regulatorni organi zaupamo državam članicam, upano, upamo, da nam bodo lahko ti organi pomagali. Nočemo dodatnih pristojnosti uh, za komisijo. Gre za vprašanje subsidijarnosti, lokalni trgi so različni, ampak vsi potrebujemo več informacij, več informacij podatkov za to, da bi lahko naredili to, kar najdete uh, obarvano modro v tem primeru. Spremljanje, na to ugotavljanje, če uh, konkurenca počne to, kar mora, na to spoštovanje obstoječe zakonodaje in zahteve, če jih eh, izpolnjujete izpolnjujo ali ne, dostop do trga in tako naprej. Če vse to deluje, potem predlog o geoblokiranju ne bo tako uporaben. Um, so I've got some questions. Najlepša hvala, imam nekaj vprašanj. Kaja Kalas, Virginie, Lucy Anderson, Dita, Julia, Rosa, Olga in pa jaz. Kratka vprašanja, prosim, v istem vrstnem redu kot so ljudje eh, zaprosili za besedo, kaj je prva. Eh, Najlepša hvala. Imam več vprašanj. Najprej o geoblokiranju. Ta uredba prepoveduje diskriminacijo na podlagi plačil. Pri številnih transakcijah pa je razlog naprimer telefonska eh, številka. V primeru Eh, transporta, potrebujete telefonsko eh, številko, tako da boste tja dobili vozovnico in eh, številne niso spremljive, številne niso sprejete. Kako boste rešili to vprašanje diskriminacije na podlagi telefonske številke? Torej? Še nekaj v zvezi s prometnim sektorjem. izjema za storitve na področju prometa je bila pripravljena zato, ker eh, poteka refit. Ampak namen so pravice potnikov. Pravice potnikov pa obstajajo zato, da bi zaščitili potnika pred tem, kar se lahko zgodi pred ali pa med potovanjem. To pa ne spreminja dejstva, da je lahko potnik eh, geoblokiran oziroma da je preusmerjen na neko drugo, drugo spletno stran glede na njegovo državljanstvo oziroma kraj bivanja. Na to eh, pošiljke kot takšne, to je najpogostejši razlog za geoblokiranje. Vse to je seveda povezano s tem, kako sta eh, predloga o geoblokiranju in o pošiljkah med sabo povezana. Pri dostavi eh, pošiljk, ko sama berem ta predlog, se mi porajajo naslednje vprašanje. Zanima me, kako eh, upoštevate delovanje tega sistema. Naprimer, kakšne so potrebe vseh novih zagonskih podjetij, eh, kakšne so nove ideje pri dostavi pošiljk. Zdi se mi, da je besedilo zelo birokratsko in da ustvarja veliko upravno breme za podjetja. dejali ste, da se morajo ponudniki storitev registrirati v državi članici. A to pomeni, da če se registrirate v eni državi, potem lahko ponujete svoje storitev v vseh? Ne vem. Predlog pravi, da bodo države članice zbirale te podatke. A to res pomeni, da se morate registrirati v vseh državah, eh, kjer dostavljate svoje proizvode oziroma storitve na to dostop do informacij, eh, nič ni govora o spletnem poročanju, o eh, podjetjih, ki dajo na voljo podatke zgolj enkrat, na to, kakšna je povezava z drugimi eh, GD-ji, kar se tiče enotne digitalne dostopne točke. In še eno vprašanje. Cene, ki so javno objavljene na spletni strani komisije, me zanimajo, a je to povezano, a to pomeni, da bodo uh, podatki odprti, da bodo lahko države vse skupaj ponovno uporabile. Zdi se, da zgolj ustvarjamo neko novno, novo eh, breme s to zakonodajo in to ni v skladu z vsemi ostalimi stebri digitalnega enotnega trga. Oceniti eh, dostopnost eh, cen se zdi, kot da reguliramo cene. Kaj pa preglednost eh, strukture cen? Morda bi lahko podjetja dajala več informacij eh, potrošnikom in jim razložila, kako so njihove cene strukturirane. Zakaj se je komisija odločila, da se osredotoči na eh, ocenevanje cenovne dostopnosti, ne pa strukture cen. Hvala. Virginie. Si Viki, alors, un nombre de questions. Najlepša hvala. Viki. Več vprašanj ima. Geoblokiranje ni upravičeno v tem primeru, eh, prav, ampak zanima nas tudi to načelo nediskriminacije v direktivi o storitvah. Zakaj imamo dodan, do, te dodatne ukrepe, kaj točno je tukaj novega? O tem ste govorili, ampak eh, nismo popolnoma razumeli. Na to uh, področje uporabe. Vse, kar uh, je povezano z audiovizualnimi storitvami, naprimer, to ni pokrito, kaj pa uh, rezervacije uh, stanovanj oziroma hotelov? Kaj pa, uh, naprimer, uh, storitve oziroma ponudniki gostovanja. E, to je pokrito. Na to e, drugi člen, ki govori o diferencijaciji. Če so. E, če je država enaka, kar se tiče uh, države ponudnika in uh, potrošnika, ampak je uh, potrošnik drugega, uh, drugega državljanstva na to še ena povezava z direktivo o storitvah. Kaj se zgodi, če težko določimo uh, sedež eh, nekega ponudnika uh, storitev, naprimer v primeru finančnih storitev? Sprašujemo se, uh, kako to posega v. Uh, načelo države izvora. O tem smo se že pogovarjali v okviru direktive o storitvah. In še eno vprašanje. Kakšna je povezava med geoblokiranjem in zakonodajo rimena? A je eh, predlog o eh, geoblokiranju več vreden, ima večjo vlogo, to ne bi bilo dobro za potrošnike. Hvala. Lucy Anderson. Hvala za vse delo, ki ga upravljate na tem uh, področju že nekaj let. Najprej v zvezi z uh, členi o informacijah, ki jih je treba zbirati. Sploh glede na prejšnje delo komisije v zvezi z uh, vprašanjem eh, pravice delavcev in tako naprej. Ali ne bi moralo biti tako, da bi dostavljalci paketi morali dati na voljo bolj podrobno informacije, kot je navedeno v členu D? Eh, tukaj so navedene samo osebe, ki so upletene v dostavljanje paketov. Če naj ocenimo ta trg, moramo vedeti, kakšne so tukaj pogodbe, določbe o delovnih urah in tako naprej in na podoben način um, obrazec za predložitev takšnih informacij naj bi uredili že izvedbenim aktom. Glede na interes parlamenta za to zadevo, ne vem, če želimo to urejati preko izvedbenega akta. To se sicer uh, sliši tehnično, ampak ta obrazec, ki bi ga predložil, je nekaj, kar bi morali preučiti, zato mislim, da bi morali to urediti s pomočjo delegiranega akta. In pa tretjič, podpiram cilje, da ljudje ne smejo biti žrtve goljufi, da so potrošniki ranljivi. Treba je zagotoviti dobre storitve posod po Evropi. To je vse lepo in prav, ampak ne bi morali še nekaj več reči o dostopnosti in o tem, da bi morali regulatorji narediti več na področju trga dobave paketov. Razumem načelo subsidijarnosti, ampak zdi se, kot da bi želeli narediti več, uh, ampak zdi se vam, da je treba vse skupaj prepustiti regulativnim organom. Nekateri organi so boljši od drugih, glede na posamezne države članice. Če bi jim prepustili proste roke, ali ne bi bilo to. Um, Se pravi, mislim, da bi komisija morala več narediti na tem področju, ne pa da proste roke puščate samo regulatorjem. Dita Čarancova, hvala lepa. Zahvaljujem se komisiji za predstavitve prvo razpravo o digitalnem svežnju smo imeli že s komisarko Jurovo danes zjutraj. Na nekatera vprašanja je ona že odgovorila, ampak nekaj nam še manjka in sicer gre za ekonomijo delitve. To so omenili nekateri izmed mojih kolegov. Všeč mi je vaš predlog, ampak istočasno beremo, kaj se dogaja v državah članicah. Dobro bi bilo, če bi ta dosej lahko kar se da hitro napredoval in če bi lahko tukaj se odločili za en sam evropski pristop, ne pa za 28 različnih pristopov k eh, ekonomiji delitve. Zanima me, kdaj boste objavili smernice in kdaj bodo te, kdaj bodo te potem izvajane v praksi. Julija Reda, hvala. Hvala komisiji za predstavitev novih predlogov. Zanima me nekaj v zvezi z eh, geografskim blokiranjem. Vi tukaj upravičate potrebo po uredbi, torej za neposredno veljavno zakonodajo, eh, ker, eh, čla, ker nek člen iz direktive o storitvah ni dosegel želene spremembe. V smernicah, ki ste jih objavili, pravite, da je, ko gre za digitalne vsebine, edini kriterij za diskriminacijo to, da uh, manjka licenca za to vsebino. Zato me zanima, zakaj direktiva o geografskem blokiranju ne vključuje primerov, ko vprašanje intelektualne lastine ni problematično. Ne vem, kako boste se s tem spopadli v reformi direktive o intelektualni lastnini, kajti to ni pravo mesto za to. Ali ne bi morali to urediti že v zakonodaji o geografskem blokiranju? Sprašujem se, kakšna je razlika med tem, če ponudnik nudi glasbo, videoigrice in pa neki, neko drugo digitalno vsebino če imajo sploh pravico do tega, to pa je urejeno v direktivi o intelektualni lastnini. Kaj je potem eh, tukaj problem? Ali se je glasbena industrija najbolj eh, pritoževala ali obstaja kak drug objektivni razlog, zakaj ste naredili to razlikovanje? Potem rekli ste, da boste pri reviziji razmislili o tem, ali bi v prihodnosti vključili tudi digitalne vsebine, ampak zanima me, zakaj bi to bilo potrebno, če razlog za to niso intelektualne pravice. Vem, da mm, se potrošniki nad tem ne razburjajo zaradi najemanja avtomobilov. Gre dejansko za digitalno vsebino, In v večini primerov so licence vzrok za geografsko blokiranje, ampak obstaja pa še preostalo število primerov, kjer to ni problem. Zato me zanima, zakaj niste tega vključili v vaš predlog. Olga Sernalova. Hvala lepa. V zvezi z uredbo o sodelovanju potrošnikov. Veseli me, da je to bilo predloženo. Dobro je, da pokriva tudi 22. člen direktive o storitvah in o geografskem blokiranju. Imam eh, vprašanje v zvezi z vse evropskimi kršitvami, kjer imamo recimo 20 držav članic, kjer je, v, kjer je ugotovljena neka kršitev takšna ureditev se mi ne zdi praktična. Ali lahko pokomentirate to določbo o minimalnem številu držav članic? Oziroma, ali lahko okrepimo tudi sodelovanje med regionalnimi in nacionalnimi organi? Veliko je primerov, ki imajo regionalne razsežnosti, pa so lahko tudi čezmejni in so zato tega zelo specifični. Um, thank you very much. Thank you for the presentation. Hvala lepa, hvala lepa za vašo predstavitev. Še naprej, eh, eh, seveda bomo podrobno analizirali, sestali se bomo s predstavniki podjetij, s predstavniki potrošnikov oziroma potrošnikih organizacij, tako da nas čaka tukaj še veliko razprav. V vaših predstavitvah je bilo veliko predlogov. Eh, jaz pa bi se navezala na naslednjo točko. Ne vidim zavezanosti za prodajo, za tiste, ki prodajajo. Obstaja pa zaveza, da spoštuješ isto ceno po celotni Evropski uniji. To velja za določene primere. In uh, odreganje prodaje za potrošnika hujše kot pa ta razlika v ceni. Zato se sprašujem, ali ne bi morda morali k temu pristopiti na drugačen način. Moram povedati, da mi je všeč uh, ta direktiva o um, dostavi pošiljk, enako velja za geo, geografsko blokiranje. Eh, no, ampak tukaj je potrebno še nekaj več nadzora, deloma je to sedaj že zapisano v dokument, eh, to me veseli in upam, da bo to pomenilo resnično spremembo. Pa še beseda za Giulio Redo. Verjetno se strinjate z menoj, da bi morali morda analizirati ali pa razpravljati o razširjenem vidiku digitalnih vsebin. Nekaj časa bi morali posvetiti tudi temu. Imam dve vprašanje. Eno v zvezi z geografskim blokiranjem in drugo z dostavo pošiljk geografsko blokiranje. V poročilu Kalas Gebhardt smo poslali jasno sporočilo. Mali trgovci ne bi smeli biti prisiljeni, da prodajajo potrošnikom zunaj njihovega lokalnega območja, če tega ne želijo. Pri predlogu o geografskem blokiranju pravite, da ni treba, da dostavljajo potrošnikom v, v neki drugi državi, morajo pa še vedno uh, jim prodati blago, tudi če potem potrošnik sam um, pride iskat blago. Tukaj se sprašujem, kje velja načelo Rim 1, v kakšnem primeru se tukaj treba uh, skladati z 28 uh, različnimi zakonodajami, samo zato, ker uh, morda želiš kaj prodati zunaj svojega lokalnega območja. Uh, Tukaj bi lahko prišlo do tega, da manjši proizvajalci preprosto ne bi ponudili svojih izdelkov na spletu. Vse skupaj se jim zdi uh, zapleteno, zato preprosto bi lahko svoje blago omaknili z interneta. To me skrbi. Če tega ne bomo ustrezno uredili, bomo izgubili uh, manjše trgovce, ponudnike izdelkov, tako da tukaj obstaja nekaj zmede okrog tega, katero potrošniško pravo oziroma prodajno pravo tukaj velja. Kaj se zgodi, če prodaš po spletu, pa ne organiziraš dostave? Torej? In pa drugo vprašanje. Gre za poštne pošiljke. Gre za pristojbene v okviru um, poštne unije. Če ne naročaš recimo iz trete države, in če se odločiš za paket, ne pošiljko, torej nekaj, kar je manjše, ampak je lahko še vseeno precejšen kos. je to drugače, kot pa če imaš paket. Se pravi, ti lahko naročiš uh, neko pošiljko iz Kitajske, prineseš pa to v Evropi in potem to dostavljaš po Evropi z manjšimi stroški dostave, kot če bi to naprimer počel nek eh, evropski prodajalec. Tukaj ni torej enakega izhodišča za vse eh, in eh, zato prihaja do tega, da imamo veliko več dostave pošiljk v nekaterih državah članicah. S tem nadomeščamo te cenejše paketne dostave. Je, gre tukaj za nepravično konkurenco, ker eni izkoriščajo to izjemo za pakete, drugi pa ne. <laughs> Mislim, da so to bila vsa vprašanja. Hvala lepa za vsa ta pomembna vprašanja. Eh, vprašanja bom strnil v skupine. Najprej naj povdarim, da je namen komisije za vsem skupaj to, da želimo potrošnikom ponuditi širšo izbiro, zanimivejšo izbiro, eh, Predvsem pa je ob tem ključni cilj ta, da ne smemo dodatno obremenjevati trgovcev, ne smemo vsega skupaj še bolj zapletati. Poskrbeti moramo za kar najvišjo stopnjo pravne gotovosti za trgovce. Pomembno je to povdariti, kajti številni poslanci so izrazili skrb, da bomo obremenili dodatno trgovce zaradi tih ukrepov. Drugič, Upam, da bomo dosegli napredek pri dobavi pošiljk, ampak tukaj mora biti jasno, da je vse skupaj usmerjeno v situacije, na katere ne vpliva dostava pošiljk. Ehm, če bomo imeli zelo majhne pošiljke, bo še vedno prišlo do razdrobljenosti trga. Ne moremo reči, da bomo počakali na druge ukrepe in da bomo potem eh, tukaj sprejeli odločitev. Gre za podjetja, ki so se odločila, da je v njihovem interesu, da, raz, da, raztrablja, eh, da povzroča razrobenost trga in da eh, ne opravljajo določenih storitev za potrošnike. Potem obseg. Izključili smo kar nekaj storitev, recimo na področju transporta. Načelo nediskriminacije je tukaj že zapisano v velikem številu relevantnih zakonodajnih aktov, recimo, ko gre za letalski promet, ko gre za kopenski promet, pomorski promet, ne velja pa to še za železniški promet. To je glavno načelo. Ne smeš eh, računati drugačne cene, ker se nekaj naročil iz druge države članice. To že velja pri določenih oblikah eh, prevoza, za železniški prevoz pa bomo to pa bomo podali predlog čez nekaj mesecev. Še eh, audiovizualne storitve in eh, intelektualna lastnina, tega nismo pokrili s direktivo o storitvah, tudi ne tukaj, to bomo preučili v okviru modernizacije direktive o intelektualni lastnini, kako zagotoviti širši dostop do digitalnih vsebin, ki niso na voljo v državi članici potrošnika. Eh, smo pa pokrili material, ki ni audiovizualne narave, Zato ne velja četrti člen. Četrti člen namreč govori o nediskriminaciji, kjer gre torej to za neupravičeno geografsko blokiranje. Ocena, pri oceni učinka namreč nismo imeli dovolj informacij za to, da bi lahko ocenili ali bi to lahko pripeljalo do neželjenih posledic. Tukaj govorimo o glasbi, o e-knjigah, gre za specifičen trg. No, res je, da je na področju glasbe pravilo evropske licence, ampak ni pa vedno tako. Eh, veliki ponudniki storitev, recimo kot je Spotify, eh, ponuja glasbo, za katere nimamo evropskih licenc in če potem pridete v situacijo, ko potrošnik zahteva določeno storitev v državi članici, eh, potem del teh storitev ne more biti na voljo, ker to preprosto urejajo nacionalne licence, ne pa. Eh, evropske licence. Tako da nismo točno eh, ocenili vseh posledic tukaj. Ko gre za e-knjige, vse eh, države članice imajo tako imenovane fiksne cene fizičnih knjig. Če torej ste prodajalec e-knjig, in boste prodajali v državo, ki ima takšno določbo, bi za e-knjigo morali plačati isto ceno, kot je fiksna cena za fizično knjigo v tej državi članici. To je um, kompleksna zadeva, predvsem, če gre za majhna in srednja velika podjetja, kajti um, raziskati bi morali, koli, um, kakšne so cene za vsako knjigo v vašem katalogu. In tukaj bi spet administrativno breme morali prevzeti prodajalci knjig oziroma e-knjig. Eh, in to naj bi bilo prav. Potem. Um, pravna podlaga. Rome, Rim 1 velja. In uh, vse skupaj je odvisno od tega, ali trgovec uh, ponuja določene storitve v določeni državi članici. Ampak rekli ste, da trgovcem ni dovoljeno, da ne bi ponudili določenih storitev v določeni državi članici. E, torej govorim o tem, da se podjetje aktivno odloči, da želi svoje storitve usmeriti recimo v določeno državo članico, v Francijo, Italijo in Španijo ali pa na Irsko ali pa v Združeno kraljestvo. Potem bi verjetno imeli o tem informacije na vaši spletni strani v jeziku potrošnika, morda bi imeli naslove. Uh, Gre torej za celo vrsto elementov, ki um, kažejo na to, ali podjetje svoje storitve usmerja v posamezno državo. In to ne velja za geografsko blokiranje. Potrošnik lahko živi v državi članici, ki, v katero se trgovec ni usmeril, ampak je za potrošnik za ta izdelek izvedel po neki drugi poti. V tem primeru eh, ta mm, zakonodaja ne velja zaradi uredbe o geografskem blokiranju bi potrošnik, ki zahteva določeno storitev, eh, pravzaprav bi zanj veljala zakonodaja trgovca, ne pa zakonodaja države potrošnika. Ampak to je razlika od Rima 1, kjer se trgovec odločil to je moj teritorij, kjer želim eh, poslovati, to so države članice A, B in C in potem seveda tam velja zakonodaje držav A, B in C. Če pa eh, je usmerjen samo v državo eh, A in B in je potrošnik iz države C, potem bodo veljala pravila držav A in B, torej tistih, v katere je usmerjen trgovec. In potem uh, je tudi tako, da trgovec ni obvezan ponuditi informacij v jeziku države potrošnika, v katero ni usmeril svojih storitev. Tukaj eh, gre pač za neko analogijo z fizičnim svetom. Če bi recimo želeli nekaj kupiti v Nemčiji, bi potem vas tam obravnavali kot nemškega kupca in verjetno boste naslovljeni v nemščini. Uh, vem, da gre tukaj za majhno razliko. Uh, res je, da velja tukaj načelo nediskriminacije um, trgovci iz različnih razlogov ne morejo uh, prodajati v določenih državah, ker nimajo tega v zalogi ali pa ker tukaj obstaja neka uh, starostna omejitev. Uh, obstaja pa vsekakor tu načelo ne diskriminacije, ne pa obveznost, da nekdo prodaja svoje izdelke. Identificirali smo pet specifičnih situaciji, kjer je v zakonodaji zapisano, to so neupravičene situacije oziroma prim, neupravičeni primeri geografskega blokiranja. Tukaj še vedno velja 20. člen direktive o storitev, ampak eh, pri takšnih oblikah obstaja pet diskriminacij, kjer eh, diskriminacija ali pa geografsko blokiranje več ni upravičeno. ne gre za vprašanje države izvora. Država izvora pomeni perspektivo trgovca, pri tej drugi zadevi pa gre za potrošnika, ki želi dostopati do določenih vsebin v svoji državi. Besedo predajam kolegu. Jaz sicer ne bomo imeli časa za vse, pravi predsednica da sem jasen. To nima nič opraviti z eh, zakonodajo o državi izvora. Ehm, držav, zakonodaja o državi izvora pomeni, da nekdo želi iti iz eh, tretje države v Evropsko unijo, pa želi to zakonodajo prinesti s seboj in to nima nič opraviti s tem. In pa še v zvezi z CPC, Ja, tukaj moramo pač razlikovati med novim členom 16 predloga, ki dejansko omogoča veliko fleksibilnosti. Gre za koordinirani pristop eh, Evropske komisije in države članice nas lahko zaprosijo, da koordiniramo. To je načelo, ki že obstaja v okviru uredbe, ampak sedaj imamo še specifične pravne določbe v zvezi s tem. No, ta določba, da lahko komisija sproži nek ukrep na osnovi zahteve 75 odstotkov držav članic. To smo morali sprejeti zato, ker smo morali zastaviti strogi kriterij, kdaj lahko uh, ukrepa komisija, kaj torej pomeni vse evropsko kršitev. Ampak eh, samo komisija ima možnost uh, eh, zaceti takšen postopek. Za postopek koordinacije pa je veliko več fleksibilnosti. Eh, no, seveda treba poskrbeti za boljše sodelovanje med nacionalnimi organi, tako da bodo lahko ti komunicirali s pomočjo, s pomočjo mehanizma CPC. In pa še pošiljke. Ja, glede na časovno omejitev bom kratek. Veliko je omejitev za zagonska podjetja, za majhne in velika podjetja in tako naprej. Eh, tako ali tako imamo določbo, s katero izključujemo manjša podjetja, potem. Uh, tudi ko gre za podatke, je treba vse skupaj poenotiti. Imamo samo en obrazec, ki bo veljal v 28 državah članicah, se pravi, tukaj obstaja potencial za poenostavitev. Potem uh, fiksacija cen, 15 cen smo izbrali, ki so zlasti pomembne za e-trgovino in to preverjamo enkrat na leto, če so se te cene spremenile. To ni mišljeno, da bi to uporabljali neposredno na spletnih straneh uh, imamo. Se pravi, po eni strani gre tukaj za izpostavljanje določenih držav, eh, po drugi strani pa gre za dopolnitev direktive o poštnih storitvah. V tej direktivi imamo že določene dostopnosti določbe o dostopnosti, te eh, torej cene morajo biti potrošniku dostopne. Ehm, in eh, tukaj samo zahtevamo, da ponudniki poštnih storitev ehm, ne določajo desetkrat višjih cen, kot bi recimo veljale v domači državi. Ko gre za zmanjšeno administrativno breme, mi smo skušali minimizirati pogoje za to, ki so potrebni, da uh, razumeš tržne strukture. Ne moremo upravičiti vseh javnih interesov, ki so tukaj na kocki, seveda pa je tukaj ta člen odprt za razpravo dostopnost, ki presega eh, dostopne cene. Spet tukaj imamo že veliko določb v direktivi o poštnih storitvah, eh, ki omogoča vzvod za nacionalne regulatorje, da se ogledajo te, ta področja. Eh, zakaj ne delegirani akt? Tukaj govorimo o nečem, kar bo o nekem obrazcu. Vsi parametri bodo določeni v tretjem členu in tukaj lahko parlament vpliva na ta člen, pri obrazcu gre samo za končni rezultat vsega skupaj. In pa še um, vprašanje v zvezi z uh, Univerzalno poštno unijo. Tukaj gre za obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnega prava. Uh, Eh, no, v zvezi s tem eh, vsake dve leti organiziramo kongres, kjer sodeluje, eh, ko sodeluje stevine države po svetu. Skušali bodo podati predlog v zvezi s tem, tudi o tem, da bi te storitve imele poenoteno ceno posod po svetu um, gre tudi za sistem sledenja in tako naprej, tudi to nosi določene stroške. In pa ne na zadnje, gospa predsedujoča, pomankanje enakega izhodišča za vse, ko gre za države v razvoju pod narekovaji. Ali so visoke cene, ki smo jim sedaj priča, kompenzacija za to? Tukaj bi rekel ne. Cene bi bile tako visoke, še preden smo začeli z e-trgovino s Kitajsko in drugimi državami. In drugič, nič ni za kompenzirati, kaj ti te uh, zelo visoke cene paketov ali pošiljk eh, tukaj tako, da tako ali tako tega ne prodajo na veliko, nišče se tega ne more privoščiti in zato ravno majhni ponudniki tega eh, ne bi ponujali teh storitev. Mi želimo, da bi eh, ponudniki poštnih storitev posvetili temu, pozroč, temu področju več pozornosti. Eh, imajo možnost, da eh, si ustvarjajo nekakšno znamko zaupanja, tako da bodo potem jim potrošniki tudi zaupali. Sedaj pa še naslednja točka na dnevnem redu. Predstavitev novih pravil o audiovizualnih medijskih storitvah in obravnavi spletnih platform. Izvolite. Lorena. Thank you. Thank you very much. Um, I will try to be short because Hvala lepa, bom skušala biti kratka, kaj ti že kar nekaj časa ste tu. Nimam prosojnic, zelo na kratko bi vam rada pojasnila, tako kot me boste videli na zaslonu, kakšna je filozofija tega predloga. Se moram presesti? Ne, ni treba. Slišite li? So, uh, the philosophy behind, uh, is... Torej, filozofija, ki se skriva za tem predlogom, je, kot je povedal že komisar Oettinger, pa tudi komisar Ansip je o tem govoril, povezana z evolucijo, ne z revolucijo, že kar nekaj let se s tem ukvarjamo. Mi si želimo, da bi spletišče delovalo, si pa želimo posodobiti to direktivo, da bi lažje upoštevali tudi razvoj dogodkov na trgu audiovizualnih storitev. Mi bomo ohranili in še okrepili razsežnost notranjega trga pri tej direktivi. Razsežnost notranjega trga pri tej direktivi je zagotovljena zahvaljujoč načelu države izvora. Skladno s tem načelom, kot verjetno zelo dobro veste, radiodifuzijske hiše in tudi ponudniki storitev na zahtevo, kot so Netflix ali Kanal Play ali Orange, spoštujejo zgolj tista pravila, ki veljajo v državi, kjer imajo svoj sedež. Njim treba spoštovati 28 različnih pravil. Država izvora je načelo, ki je dobro delovalo. Opravili smo javno posvedovanje, pripravili oceno učinka, vse skupaj deluje. 38 odstotkov kanalov, ki se vzpostavljajo v Evropski uniji, nudijo tudi v drugih državah kar zadeva ponudnike 31 odstotkov storitev, ki so na voljo v eni državi, prihaja iz druge države, torej prihaja do čezmejnega ponujanja audiovizualnih storitev. Kaj predlagamo? Mi predlagamo, da bi ohranili načelo države izvora in da bi poenostavili delovanje tega načela. Na kakšen način? Po eni strani želimo poenostaviti pravila, ki državam omogočijo, da identificirajo, katera država je pristojna za določenega ponudnika. Predlagamo tudi več preglednosti. Države članice želimo prisiliti, da bi z nami komunicirale s tem v zvezi, da bi mi upravljali s podatkovno zbirko da bi vedeli, kateri ponudniki so v pristojnosti posamezne države, da bodo tudi radiodifuzijske hiše vedele, naprimer, kdo kje deluje in po katerih pravilih, da se lahko laže potem lotijo tudi morebitnih pritožb. Kar pa zadeva državo izvora, bi rada na koncu povedala še to, da je bistvo tega načela, da se poenostavi trenutne izjeme in mehanizem za, za ob obhajanje pravil. Danes imajo države namreč možnost, da v izjemnih primerjih odstopijo od načela države izvora v res omejenem številu primerov, vendar so pravila kompleksna. Različna pravila veljajo za linearne radiodifuzijske storitve kot z, in za storitve na zahtevo. Mi si želimo vzpostaviti zgolj en sam postopek z jasno predeljenimi izjemami. Spodbuditi želimo tudi not, vidik notranjega trga pri tej direktivi. Tega ne želimo doseči s tem, da bi pretirano urajali področje z zakonodajnimi akti. Želimo podpreti stališča držav članic, to pa lahko storimo tako, da okrepimo vlogo regulatorjev. Po eni strani predlagamo uvedbo zahtev v tej direktivi, da naj države članice opredelijo enega ali več neodvisnih regulatorjev. Mi smo opredelili merila, ki bi jih morali regulatorji izpolniti, če želijo, da bi jih obravnavali kot neodvisne od vlad in industrije. Predlagali smo tudi, da formaliziramo trenutno skupino regulatorjev na evropski ravni, ki se imenuje ERGA. Ta skupina priznava to direktivo, s tem smo še okrepili funkcijo te direktive, se pa regulatorji med seboj tudi pogovarjajo o tem, kako izvajati to direktivo. Pri nekaterih ključnih vprašanjih se lahko s to skupino regulatorjev tudi posvetujemo in jih zaprosimo za mnenje. Uh, uh, obstaja še način, kako ukrepiti ta vidik notranjega trga, ne da bi pretirano regulirali zadeve. Samo urejanje, sourejanje želimo spodbujati. Ta direktiva se izvaja predvsem preko samourejanja in sourejanja. Določbe v tej direktivi se nanašajo na oglaševanje, na zaščito mladoletnikov. Industrija je tako ali tako že zelo vključena v izvajanje te direktive na nacionalni ravni. Zato predlagamo določene določbe, da bi samo urejanje, so urejanje bolje delovala. Istočasno pa predlagamo, da. Spodbudimo tudi neke vrste kodeks na evropski ravni, zato da bi bilo vse skupaj skladno s cilji Evropske unije. Toliko, kar zadeva vidik notranjega trga in načelo države izvora. Po drugi strani pa, kot sem povedala, želimo posodobiti direktivo. Direktiva se že nekaj časa izvaja, audiovizualni trg se hitro razvija, tudi nove navade opažamo pri potrošnikih, ki vse bolj gledajo zadeve preko spleta. Že prej sem omenila, da se postopoma gledanje razno raznih zadev prestavlja z digitalnega na spletni medij. Mi smo želeli pri posodobljanju porabi upoštevati tudi razvoj trga. Včasih predlagamo, da se kaj deregulira, včasih predlagamo, da se kaj dodatno regulira, da ne bo negotovosti. Glede deregulacije predlagamo, da znižamo obstoječe zahteve v zvezi z oglaševanjem, če se povezujejo z količino oglaševanja. Danes velja pravilo, da naj bo največ 20 odstotkov oglaševanja na uro. Časi se spreminjajo, to priznavamo. Danes ni več nujno, da usiljujemo to vrstne omejitve radiodifuzijskim hišam, kajti same se že omejujejo na tem področju, predvsem zaradi novih akterjev na trgu, ki spoh ne uporabljajo oglaševanja. Če potrošnika zasuvate z oglasi, lahko potrošnik ne samo da lahko, ampak preklopi na številne druge kanale in tudi ponudnike, kjer ni oglasov. Želimo si, da bi bila pravila bolj fleksibilna. Na mesto 20 odstotkov oglaševanja na uro sedaj govorimo o 20 odstotkih med 7 in 11 uro zvečer. Tudi nekaj fleksibilnosti glede samega predstavljanja proizvodov. Smo obrali namreč dejstvo je, da se uporabljajo novi načini plasiranja proizvodov, tudi drugi akteri izven Evropske unije se tega poslužujejo. Pravila v Evropi so bila ali pa so precej nejasna. To vrstne oblike oglaševanja nismo veliko uporabljali, ker uporaba ni bila tako zelo enostavna. Želimo zagotoviti več fleksibilnosti, ker ne obstaja več potreba potem, da bi se držali tako strogih pravil. Pravila smo želeli posodobiti, zato smo želeli uravnotežiti pravila, ki veljajo za televizijske ponudnike in ponudnike storitev na zahtevo. Pravila danes niso enaka, veliko strožja pravila veljajo za radiodifuzijske televizijske hiše kot za druge ponudnike. Glede zaščite mladoletnih oseb pri radiodifuzijskih hišah je prepovedano predvajati program, ki bi bil kakorkoli resno škodljiv za mladoletnike. Pri spletnih vsebinah pa je vsebina, ki utegne biti škodljiva, na voljo oziroma tudi pravila omogočajo, da se daje takšna vsebina na voljo. Omejuje se samo hudo škodljivo vsebino. Poleg tega mladoletniki vedno manj gledajo televizijo, več stvari gledajo preko spleta, so pa na televiziji bolje zaščiteni. Zato si želimo, da bi zagotovili enaka pravila za storitve na zahtevo in tudi za televizijsko vsebino. Stopnjo zaščite bi torej izenačili, jo torej izenačili na vzgor. Spodbujanje evropskih del, tu so pravila prav tako raznolika. Pri radiodifuzijskih hišah morajo ponuditi vsaj polovico evropskih del v svojem oddajnem času. Pravila so nekoliko drugačna za druge ponudnike. Države članice lahko na tem področju storijo praktično, kar želijo. Direktiva sicer navaja nekaj primerov. To je privedlo do precejšnje razdrobljenosti. Kako naj torej oblikujemo boljše ravnotežje? Na podlagi svojih številk ugotavljamo, da radiodifuzijske hiše vlagajo veliko več kot ponudniki storitev na zahtevo v ta evropska dela zato si želimo, da bi imeli pravila, ki veljajo za radiodifuzijske hiše takšna, kot so, ker delujejo, nekoliko pa bi zaostrili pravila, ki veljajo za storitve na zahtevo. Kako? Tako da poskrbimo za ustrezen pristop. Uporaba identičnih pravil ne bi bila upravičena zaradi tega, ker je logika pri ponudbah na zahtevo drugačna, kot je tista, ki velja za radiodifuzijske hiše. Radiodifuzijske hiše so dolžne predvajati vsaj polovico svoje vsebine, ki je vezana na evropska dela. Če pa kdo gleda Netflix ali Orange ali Kanal Play, lahko sam izbira, ne glede na to, koliko je tam evropskih del na voljo, posameznik sam izbira, kaj bo gledal želimo ponuditi pravila, ki bodo manj obremenjujoča za ponudnike storitev na zahtevo, ki pa bodo vseeno spodbujala večjo uporabo evropskih del. Vendar to deluje zgolj, če je zagotovljen vsaj nek minimum evropskih del v katalogu zato morajo ponudniki storitev na zahtevo ponuditi tudi določen delež evropskih del v svojih katalogih. 20 odstotkov je predlagani delež, nam se zdi to sorazmeren predlog glede na to, da je ta trg različno razvit v Evropi. Zadnji predlog, s katerim želimo posodobiti pravilah, prilagoditi realnosti, Kot rečeno, obstajajo novi akterji na trgu, imenujemo jih platforme. Govorimo o audiovizualnih zadevah v okviru te direktive, tako da govorimo tudi o audiovizualnih platformah. Tu gre za ponudnike, ki v nasprotju z radiodifuzijskimi hišami in ponudniki storitev na zahtevo nimajo uredniškega nadzora nad vsebino, ki se ponuja v okviru storitev ugotavljamo pa, no, da ljudje gledajo vedno več to vrstnih vsebin. Zaenkrat so platforme podvržene zgolj direktivi o e-trgovanju. V omejenem obsegu želimo pripraviti pravila tudi za te ponudnike preko platform zgolj, kolikor je to res nujno potrebno, z namenom, da zaščitimo mladoletnike in vse državljane proti sovražnemu govoru. Trgovina o e-trgovanju omenja tudi sistem omejene odgovornosti. Zdi se, da ta sistem deluje. Želimo si, da bi sistem omejene odgovornosti ostal nespremenjen. Direktiva pa bi platforme prisilila, da sprejmejo določene ukrepe za to, da zaščitijo mladoletnike, predvsem pred sovražnim govorom, pri čemer se še vedno spoštuje sistem omejene odgovornosti. Glede na to, da ti ponudniki že sprejemajo določen niz ukrepov in glede na to, da se tehnologija hitro razvija, kar pomeni, da bi morali vključiti tudi industrijo, si želimo, da bi bile te določbe oblikovane skupaj z industrijo. Pri čemer bi prišlo do popolne harmonizacije, določbe bi morali izvajati tudi neodvisni regulatori. To je kratka predstavitev tega novega predloga o audiovizualnih storitvah. Hvala. Julia Rader. Julija Reda, hvala lepa predsednica, hvala lepa tudi komisiji za to predstavitev. Najprej naj povem, da se mi zdi dobro, da komisija ne postavlja pod vprašaj načela države izvora pri audiovizualnih storitvah. Imam pa kar nekaj vprašanj. Vi predlagate, da popolnoma črtamo člen, ki se nanaša na dostopnost pravite, da bi morali to reševati v okviru novega zakonodajnega akta o dostopnosti. Tu vidim par težav. Ravno kar smo se ukvarjali z direktivo o spletni dostopnosti, zaključili smo s trialogom. Ob koncu smo na željo sveta izključili audiovizualne javne radiodifuzijske hiše. Pustili smo odprto vprašanje, kje se bomo ukvarjali z dostopnostjo. Direktiva EMS gre, kolikor vem, precej hitro naprej in direktiva o spletni dostopnosti ima zelo dolg rok za izvajanje. Tudi, če bomo v celoti zajeli audiovizualne storitve in radiodifuzijske hiše v zakonodajni akt o dostopnosti, se bo vse skupaj začelo izvajati šele predvsej kasneje, kar pomeni, da bo vmes nastala vrzel. Glede platform za deljenje medijskih vsebin, veliko ljudi najprej pomisli na YouTube, verjetno bi potrebovali tudi določen sistem poročanja, če se ki pojavi sovražni govor. Me pa zanima, kako vi gledate na opredelitev platform za delitev video vsebin. Če pravite, da ponudniki niso dolžni nadzirati vsebine in niso odgovorni, zato me zanima, kaj se bo zgodilo s spletnimi stranmi, kjer se tudi ponujajo video vsebine, ali boste tudi na teh spletnih straneh zahtevali določen link za poročanje o neprimernem govoru in tako naprej. Glede kvot, vi ste že pojasnili, da ne morete kar tako primerjati linearnih storitev s storitvami videa na zahtevo. Mislim, da se vsi strinjamo, da je namen spodbujanja kulturne raznolikosti pomemben, ampak zanima me, ali bo vse skupaj delovalo v praksi. Vse skupaj se začne z vprašanjem, kaj je to delo. Če sem ponudnik video storitev in če želim zagotoviti 20-odstotno kvoto, je dovolj, da imam licenco za EastEnderse, ki ima 5000 epizod. Potem me zanima tudi, ali bi platforme za delitev video vsebin pri pridobivanju licenc za nove vsebine prav tako lahko pokrile to kvoto ali morajo pridobiti nove licence za evropske filme in dela, ali bi lahko naprimer v okviru teh platform zmanjšali delež tujih del. Glede oglaševanja, mislim, da je jasno, da so radiodifuzijske hiše veliko bolj regulirane, kot je regulirano oglaševanje preko spleta, to je jasno. Uh, vendar je oglaševanje preko spleta katastrofalno. Se vam ne zdi, da bi morali zadeve poenotiti na vzgor, ne na vzdol, tako kot ste storili pri številnih drugih elementih. Potem še zaščita otrok. Tudi tu bi morali razmisliti o razlikah, ki obstajajo med radiodifuzijskimi hišami in internetom. Kako zagotoviti izpolnjevanje zahtev za zaščito otrok, naprimer časovno opredeljena okna za spremljanje določenih vsebin, kot to velja preko pri radiodifuzijskih hišah. Evelin Gebhardt. Evelin. Ja, tako še en fjordi forštelum. Vaša, hvala za vašo predstavitev. Tu je zapisano in dostop do spletnih platform. Uh, No, to vprašanje ste odgovorili čisto na koncu, da gre namreč tukaj samo za audiovizualne platforme, ne pa za platforme na splošno. Eh, pri vaši predstavitvi bi vse, lahko, bi vse skupaj lahko razumeli tudi drugače, tako da hvala za to pojasnilo. To je pomembno, kajti ne moremo vse platforme ureči v isti koš. Ko gre za audiovizualne platforme, oziroma medijske storitve. Tukaj se strinjam z vami, da bi moralo veljati načelo izvorne države. To morda koga čudi, če jaz to rečem na tak način, ampak tukaj gre seveda za vprašanje teritorijalnosti, za vprašanje intelektualne lastnine in podobno. Vse to so pomembna vprašanja, ki jih je treba upoštevati. Ehm, vprašanja sem si zastavila pri področju, kjer ste jasno povedali, da želite deregulacijo, plasiranje proizvodov in pa oglaševanje. Jaz sem bila v Evropskem parlamentu, ko smo o tem razpravljali pri prvi razpravi o tem zakonodajnem predlogu in Evropska komisija je že takrat uh, želela deregulirati to področje, Evropski parlament in takratni svet ministrov pa so rekli, ne, pri vsem skupaj je pomembno tudi varstvo potrošnikov. In ti argumenti, ki ste jih eh, ponudili, no ja, če je oglaševan preveč, lahko pač potrošnik eh, preklopi na drug kanal, to se mi zdi zelo šibek argument in zato bomo morali o tem Eh, še nadalje razpravljati. Tudi ta argument, da je tukaj potrebnega eh, več manevrskega prostora, ker iz drugih držav prihajajo drugačne regulacije. Oddaj pa mi dovolimo, da bi nam tretje države, recimo ZDA, predpisovale, kako naj sprejemamo svojo zakonodajo. Eh, s takšnimi argumenti bi bila zelo previdna. Več fleksibilnosti ne pomeni nujno eh, več, za, več pravic za potrošnika, ampak to pomeni tudi več pravic za podjetje. In ravno pri teh novih področjih, kjer gre za eh, dostopanje do podatkov z oglaševanjem in tako naprej, te nove pojave treba upoštevati. Trenutno razpravljamo tudi o direktivi o digitalnih vsebinah in to so področja, ki so tesno povezana med seboj. Pa spet eh, spletna uporaba storitev. Kaj je s tem? Kaj je s tem? tukaj je bilo rečeno, tega ni treba plačati, ker mi to financiramo z uh, oglasi. Če ne želite oglasov, se morate prijaviti in potem spet zahteva od potrošnika podatkov. Vse to so pojavi, uh, ki jih ne moremo spregledati in zdi se mi, da je komisija vse skupaj vzela preveč na lahko. Uh, Vaši argumenti niso prepričljivi, ta vprašanja si bo treba podrobneje pogledati. In pa še zadnja točka, tukaj si želim dodatnih pojasnil. Ali sem vas prav razumela, da bi želeli, da varstva otrok ne bi uh, več urejali za regulacijo, za zakonodajo, ampak za soodločanjem. Ali sem vas tukaj prav razumela? Kajti tudi to se mi zdi zelo, zelo vprašljivo. Kaja Kalas. Hvala lepa, hvala za to predstavitev. Imamo vprašanje v zvezi z zaščito mladoletnikov. Ponudniki videosebin preko teh platform za deljenje naj bi poskrbeli za zaščito mladoletnikov, vendar pri tem moramo upoštevati tudi sistem omejenja odgovornosti iz direktive o e-trgovanju. Kako pa bomo to zagotovili, če tam ni zagotovljen noben postopek spremljanja? Ali boste spremljali vse skupaj zgolj na podlagi kakšne prijave ali kako? Kako boste zagotovili ustrezen nadzor, če vsebine ne boste stalno? Spremljali, kako to zagotavlja svobodo do izražanja svobodo govora za platforme, če tam ni nobene uredniške odgovornosti. Zanima me, kakšna je tudi vloga staršev. Namesto, da govorite o splošnih obveznosti, bi bilo bolje, da bi pri teh platformah za deljenje video vsebin zahtevali, da povedo, kdaj gre za otroke najprimerno vsebino in da bi starši morali to spremljati. Hvala lepa, gospod Lokegard. Hvala lepa. Zelo odblizu bomo spremljali ta dosje. Imamo vprašanje v zvezi s kvotami. Z danskega vidika se nam zdijo kvote vprašljive. Mi nimamo dobrih izkušenj s kvotami. Zanima me, če imate kakšno oceno s tem v zvezi, imate kakšne izkušnje, ki bi jih lahko z nami delili, kako to načelo deluje v praksi, kako kvote delujejo v praksi. Danska, odkuder prihajam, ima dobre izkušnje z prostovoljnim sodelovanjem s producenti, z audiovizualnimi mediji in ponudniki teh medijev. Tako da me zanima, zakaj sploh kvote, zakaj načelo kvote. Kolega Švab. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ja, danes smo slišali samo predstavitve različnih predlogov strani komisije in da ne bom ustvarjal napačnih vtisov, bi želel spregovoriti v imenu ELS-a. Mi smo, ko gre za audiovizualno direktivo, ki jo predlaga komisija, načeloma eh, se s tem strinjamo. Predvsem gre za audiovizualne medije. Nedvomno imamo opravka z eh, stapljanjem linearnih in nelinearnih ponudb. In če si vse skupaj podrobne ogledamo, lahko ugotovimo, da eno področje ostaja deregulirano, drugo pa je preveč regulirano. In posledica tega mora biti ta, da se nekako odločimo za neko srednjo pot, tako da bodo vse ponudbe obravnavane na enak način. Eh, predlog komisije to upošteva in to je dobro. In pa še drugi element, ki je po našem mnenju pomemben, večje države članice Evropske unije so glede na svoj jezik kulturno močnejše, tudi brez uh, teh varovalkih predvideva vaš, vaš eh, predlog o audiovizualnih eh, storitvah. Oni bodo lahko ponujali svojo glasbo in druge vsebine na trgu, za majhne države pa to težje. Zato ta sprememba direktive ne sme pomeniti, da bodo manjše kulturne produkcije popolnoma izginile iz trga. Kritično se moramo vprašati, kaj bi lahko naredili za to, da bi tudi uh, manjšim kulturnim, manjšim ponudnikom kulturnih vsebin eh, ohranili prostor na evropskem trgu. Morda lahko predstavnica komisije kaj več pove o tem. Ne, Gospa Rozier. Mislim, da bi morali biti veseli pri tej direktivi o audiovizualnih storitvah da skušamo uskladiti pravila, pa vseeno ali gre za linearne storitve ali storitve na zahtevo. Sama bi se zaustavila pri pojmu platform. Platforme gre pravzaprav za radiodifuzijske ponudnike, čeprav nimajo nobenih odgovornosti. Govorite, da gre za tehnične operaterje, da niso odgovorni za vsebino, ki jo ponujajo, da obstajajo drugi, ki so odgovorni, da nimajo niti odgovorniške oziroma uredniške odgovornosti. Kdo bo potem odgovoren za brisanje vsebin, ki so v nasprotju zakonodajo, ki spodbujajo terorizem, ki so rasistične, seksistične, torej vsebine, ki so sporne? Tu nismo ravno najbolj učinkoviti kaj ti nobene uredniške odgovornosti ni, ali bodo operaterji opredelili merila, ampak tudi, če jih ta merila ne bodo imela nobene zveze z zakonodajo, čeprav bodo določene vsebine lahko tudi šokantne. Tako da, kar zadeva črtanje vsebin, ki so v nasprotju s pravili, naprimer slika Gustava Korboja, glede izvora sveta, če se to objavi na Facebooku ali kaj podobnega. To niso osebine, ki bi bile v nasprotju za zakonodajo. Če bomo to obrisali, naprimer, bo šlo za cenzuro ali bomo izvajali jasno politiko, jasno tudi uredniško politiko. Želela bi si, da se pri platformah nekoliko bolj poglobite v ta vprašanja, kajti zgodilo se bo namreč, da nihče ne bo odgovoren in nastala bo precej neprijetna situacija tu in tam. Še sama bi imela nekaj vprašanj. Člena 6a in 28a ste mi všeč, ker govorita o tem, da je treba mladoletnike zaščititi pred vsebino, ki bi lahko bila neprimerna za mladoletnike. Tako v direktivi o audiovizualnih storitvah, kot tudi pri platformah govorimo o tem. Pri Telekom smo se precej pogovarjali o starševskem nadzoru. Nekateri so menili, da audiovizualne storitve ne bi smele ponujati staršem takšnih navodil glede blokiranja vsebine. Po mojem bi starše morali ponuditi informacije, zato da lahko vzpostavijo takšen nadzor. Nas lahko pomirite da ne bo tisto, kar tu omenjate, v nasprotju s tistim, o čemer smo se dogovorili v svežnju o telekomunikacijah, ali bomo lahko še naprej zagotavljali ustrezne informacije staršem, da bodo zaščitili mladoletnike. Omenili ste tudi načelo države izvora, pravite pa tudi, da bodo ponudniki obdavčeni v državi, kjer se bodo storitve ponujale sedaj govorite o 20 odstotkih na uro, kolikor naj bi bilo največ časa bilo namenjenega oglaševanju, to je 12 minut na uro, ali to pomeni, da glede na to, da bo sedaj veljalo 20 odstotkov za cel dan, lahko pričakujemo cel blok oglasov. I understand someone from the commission has just nekdo strani komisije želi sedaj podati predstavitev o platformah. Sicer smo jih povabili, ampak nihče se ni prijavil, časa nam zmanjkuje. Samo trenutek, da preverim, lahko vi začnete z odgovori na vprašanje v zvezi z direktivo o audiovizualnih medijskih storitvah. Okay. Could you, could you come back on AVMS okay. whilst we just look at the next? Okay o audiovizualnih medijskih storitvah, če lahko še kaj poveste. Hvala lepa za vse vprašanja. Sedaj lahko pojasnim določene zadeve, ki niso bile dovolj jasno predstavljene prej. Pazite, komisija odkrito govorite, da želite deregulacijo pri oglaševanju. Mi smo pripravili oceno učinka, tako da vemo, kaj predlagamo iskreno se nam ne zdi, da bi današnja situacija bila primerljiva situacijo izpred ne vem koliko let. let. V letu 2007 izvajati smo začeli zadevo v letu 2009. Trg nikakor ni isti, kot je bil takrat. Po pravici povedano smo preverili tudi elastičnost popraševanja kakšne so želje ponudnikov potro, oziroma potrošnikov, če oglasov preveč enostavno preklopijo kanal. Ne moremo reči ponudnikom, ponudite 20-minutne oglase v kosu. Mi smo jim rekli, naj sami upravljajo s tem časovnim okvirom. Zakaj se nam zdi, da ponudniki ne bodo zlorabljali tega? Zaradi tega, ker se vrednost oglasa poveča, če je oglasov manj. Več časa, kot imaš na voljo, niže je vrednost oglasa. Zato mi pravimo, da bi ponudniki sami morali ekonomsko izmeriti, kaj se jim splača in kaj ne. Če v državi članici menijo, da razvoj trga še ni v tej fazi, Govorimo o minimalnem harmoniziranju znotraj te direktive, lahko v državi ohranijo strožja pravila. Potem nacionalno plasiranje proizvodov. Vidim, da nimam stvari po vrsti zapisanih, malo sem neurejena. Okay, this, uh... Ampak bom kar nadaljevala s tem, pa se kasneje vrnila na ostale vprašanja. Rekli ste, naj bomo previdni, pri plasiranju proizvodov. Nekateri ste me razumeli, da naj bi mi počeli isto, kot to počnejo ZDA pri plasiranju proizvodov. Pravila, ki veljajo za plasiranje proizvodov, pravijo po eni strani, da ne bi smelo priti do pretiranega plasiranja proizvodov, po drugi strani pa tudi piše, da če prihaja do plasiranja proizvodov, gledalce o tem obvestite. Če imate neko evropsko produkcijo, veste, kaj boste plasirali in radiodifuzijske hiše se potem odločali, bodo predvajali nek program ali film ali ne. Teže je posredovati pri sami produkciji programa. V oceni učinka smo tudi ugotovili, da regulatorji zelo raznoliko izvajajo ta pravila. Kaj to pomeni pretirano prominentno plasiranje? Priznajmo pač, kakšna je realnost na trgu, prihaja do plasiranja proizvodov, veliko lažje je, da ustrajamo na preglednosti pravil v smislu, da če prihaja do plasiranja proizvoda, morate o tem gledalce obvestiti. To je tudi zapisano v našem predlogu. Zaščita mladoletnikov, ali sem rekla, da naj se to izvaja preko sorejanja da in ne. Pravila za zaščito mladoletnikov pri linearnih storitvah in storitvah na zahtevo obstajajo. Poskrbeti moramo za to, da mladoletniki običajno ne bodo izpostavljeni določeni vsebini, to je zapisano v zakonodaji. Smo pa dodali še en člen, člen 6b, ki pravi, da naj se preko sourajanja stvari dopolnijo. Gre pa za nov člen. Ponuditi bi morali informacije o škodljivi naravi določenega programa. To ne pomeni, da bomo sedaj zadeve harmonizirali, pomeni pa, da če je v nekem filmu več prizorov, ki vključujejo nasilje, spolnost in tako naprej, bodo starši na podlagi ustreznih informacij presodili ali bodo otroku dovolili, da ta program gledajo ali ne. Moramo pa tudi industrijo vključiti v pripravo teh ukrepov če se vrnem nazaj na druga vprašanja. Najprej dostopnost. Ta razkorak ste omenjali, kolegica Reda. Dokler se ne sprejme nova direktiva o audiovizualnih medijskih storitvah, veljajo trenutna pravila. Dokler ne bo na voljo nov zakonodajni instrument na evropski ravni, velja zakonodajni akt, ki ga imamo trenutno na voljo. Nekateri akteri tako v svetu kot parlamentu menijo, da bi morali upoštevati tudi posebne značilnosti audiovizualnih medijskih storitev. Ko govorimo o dostopnosti, komisija je v danem trenutku menila, da potrebujemo horizontalni pristop. Če pa boste so zakonodajalce sprejeli odločitev, da to ne velja, se bomo k temu še vrnili. Platforme Kaj pomeni platforma za deljenje videosebin? To je pomembno vprašanje. Kot sem že povedala, ne gre za to, da to velja za vse platforme. Audiovizualne storitve imajo posebne značilnosti in lastnosti. Moč podob je zelo velika, zato imamo ločeno direktivo za ta specifični sektor. Nam se zdi, da bi bilo smiselno zagotoviti enaka pravila tudi za spletne vsebine, zato predelujemo te platforme kot tiste, ki imajo kot svoj glavni namen delitev audiovizualnih vsebin, kar izključuje druge platforme, katerih ključni namen ni tak. Upoštevati je treba seveda tudi, da gre za javne platforme. Zasebne platforme med prijatelji niso zajete v tem predlogu. Še nekaj pomembnega. Če ni uredniške odgovornosti dodajamo zahtevo, ki govori o tem, da ima ponudnik določen nadzor nad organizacijo samega ponujanja vsebin. Tu gre za razliko od gostovanja, kjer tega člena oziroma elementa ni. Evropska dela nimamo še izjeme s tem v zvezi, zakaj, kako so zadeve delovale do sedaj. Nekatere države že sedaj, no kar precej držav, 16, že nalaga deleže v katalogu s tem v zvezi, kako štejo oziroma obračunavajo ta delež različno. Nekateri obravnavajo posamezno poglavje oziroma posamezno epizodo serije, to je francoski sistem. Drugi regulatorji obravnavajo čas gledanja, se pravi število minut. Ni nobenega sistema, ki bi se usiljeval na evropski ravni. Obstoječi člen 13 ne usiljuje določenega sistema, zato bi morali načeloma to vprašanje še preučiti. Trenutno to analiziramo, se pa zelo dobro zavedamo, kakšne so lahko posledice lahko bi prišlo do različnih vplivov. Obravnavate lahko posamezne epizode ali pa čas gledanja. Želela sem pojasniti to, zato ker ste omenjali tudi 20 odstotkov odstotkov. 20 odstotkov ne velja za platforme, temveč samo za storitve na zahtevo. Oglaševanje. Zakaj ne pokrivamo oglaševanja v določbah o platformah? Dva razloga obstajata za to. Kot prvo, delujemo na podlagi pristopa, ki temelji na problemu. Če se pojavi problem, ukrepamo. Ne sprejemamo zakonodaje kar tako. Opredelili smo določena vprašanja, predvsem je za nas pomemben boj proti sovražnemu govoru in zaščita mladoletnikov. Imamo direktivo o nepoštenih trgovinskih praksah, ki govori o tem. Francija, Združeno kraljestvo in še nekatere države že izvajajo te določbe tudi v spletiščih komisija je pripravila določene smernice s tem v zvezi. Omenjamo tudi to, kako naj se ta direktiva uporablja v spletnem svetu, tako da načeloma imamo pravni instrument, ki se nanaša na to. Zaščita otrok, pravila, ki veljajo na tem področju, kako naj to uporablja pri storitvah na zahtevo. Težko bo predeliti nek časovni okvir, torej to, kdaj lahko otroci gledajo nek program, od katerega trenutka naprej ne več. Prav je, da se spreme ukrepi na tem področju, je pa res, da imajo države na voljo različne ukrepe, o katerih se pogovarjajo z industrijo. Lahko prosim počasi zaključite, gospa. Tako. Kaj še? Vprašali ste me, kakšna je logika kvot. Ja. V svetu na zahtevo kvote niso čudežna rešitev, lahko imamo, ne vem, tam 80 odstotkov evropskih del in jih skrijemo v katalogu. Pomembno je, da bolj poudarimo to vsebino, to deluje. Če pa nimaš niti minimalnega dela že te vsebine, čemu boš potem dajal prednost, kaj boš povdarjal. Zato smo dodali to dodatno zahtevo 20 odstotkov. To je bila logika tega predloga. Zelo dobro vprašanje je bilo postavljeno v zvezi z platformami, ki se danes postavljajo na podlagi lastnih meril. Tudi sovražni govor je enako obravnavan v okviru tega predloga je koncept škodljivega, koncept, ki se omenja v tej direktivi, ne gre za nek ločen koncept, ki bi ga vsak sam nekoliko opredelil. Enako velja tudi za sovražni govor. Še dejatve. Država namembnosti. To, kar počnemo, ni namenjeno temu, da bi se premaknili k državi namembnosti. Mi želimo zgolj pojasniti, da nekatere določbe, ki so zelo podobne davčnim zadevam, upoštevajo enako načelo kot tiste z davčnega področja. To je bistvo vsega. Zato smo zadeve omejili zgolj na to določbo, ki se nanaša na dajatve. To je vse. Hvala. Hvala, Hvala lepa. Najlepša hvala za to podrobno predstavitev. En predlog bi imela in to posredujte komisiji. Ko predstavljate predlog, je res koristno, če določene zadeve predstavite po posameznih točkah, da si lažje stvari zapomnimo. Platforme in audiovizualne medijske storitve naj bi predstavili v dodeljenem časovnem okviru. Nam je časa zmanjkalo, koordinatorji bi morali začeti svojo sejo o petih, zmanjkalo nam je časa za predstavitev o platformah. Razen, če si želi kdo prisluhniti temu, predlagam, da se lotimo seje koordinatorjev. Bomo platforme obdelali enkrat drugič, vam dodelili tudi ustrezen čas. Ne želim, da se vrnete nazaj v komisijo, misleč, da nam ni mar za platforme, še kako so nam mar, še posebej nas skrbijo vsi tisti elementi, ki se nanašajo na potrošnike in na enotni trg v okviru platform. Imamo kar nekaj vprašanj tudi v zvezi z enotnim trgom v povezavi z audiovizualnimi in medijskimi storitvami. Hvala lepa še enkrat, se že veselimo. jasne predstavitve strani komisije o platformah na enem od naslednjih sestankov. Sedaj pa seja koordinatorjev, ki bo potekala za zaprtimi vrati. Če niste povabljeni na to sejo, vas lepo prosim, da dvorano zapustite. Um, why smart coordinators?